adottato. Andiamo. Sedaj pa gremo na deseto točko dnevnega reda. In sicer gre za ugovor v skladu s členom 106 eh, poslovnika, ko gre za obnovitev odobritve aktivne snovi bentazon. A tudi tukaj sedaj odpiram glasovanje. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno in a, eh, to je sprejeto, prav tako kot prejšnja točka. Adesso andiamo a votare. Sedaj pa bomo glasovali o 12. točki. In sicer gre za mnenje kolega Zofolija o logistiki v Evropski uniji in multimodalnem prometu na korodarjih TNT. Torej glasujemo, kdo je za, kdo je proti in kdo, je, kdo se zdrži. Aha, tretji predlog spremembe. Aha. Votiamo l'emendamento 6. Šesti predlog spremembe? Ne. Ta je že. Kompromis 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa 24. predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 54 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe kompromis 10 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 62 za, proti, vzdržani sprejeto. 63 za, proti, vzdržani sprejeto. Končno glasovanje o tem mnenju, poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja, sprejeto. Tako, sedaj pa prehajamo na naslednjo točko. gre za mnenje Bosoj, gre za psihoaktivne snovi. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, 10 za, proti, vzdržani, sprejeto, 11 za, proti, vzdržani, sprejeto, 12 za, proti, vzdržani, sprejeto, 38 za, proti, vzdržani, sprejeto, 13 za, proti, vzdržani, sprejeto, 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, 42 za, proti, preverjamo. Ste si glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Predlog sprejembe 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. 19 za, proti, vzdržani sprejeto. 20 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto, 31 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 4 za, proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa še končno glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Čestitke pripravljavcu mnenja. We have finished the voting session and then... Uh, Tako. Z glasovanjem smo končali. Tisti, ki želite oditi, prosim, pojdite hitro. In tiho.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 to točko smo dali na dnevni red podločiti koordinatorjev. Besedo pa dobi kar takoj komisija, gospod Erik Devenard. In bo predstavil trenutno stanje na tem področju. Prosim, beseda je vaša. Honorable membre, euh, je vous remercie kolegice in kolege. Spoštovani poslanke, poslanci, hvala, da ste povabili na to zasedanje, da predstavim. Torej, to zasedanje o TSE. Moja predstavitev bo kar kratka. Kot veste, je bila širša zakonodaja sprejeta leta 2011, 2001 ko je um, ravno razsajala bolezen norih krav, torej TSE. In takrat je bilo veliko takšnih primerov v BSE in takrat so bili sprejeti nekateri zelo strogi ukrepi. Kot vidite tukaj na prostornici je prišlo do velikega paca primerov TSE v Evropi ne, ali to deluje. Ja. Torej, v nekaj letih smo zelo znižali število teh primerov. Po tem pacu sta bili sprejeti dve časovnici, najprej prva, potem druga. Najprej pri prvi časovnici so sprejeli nekatere zakonodajne ukrepe, sploh glede starosti umika hrbtenjače ehm, v zvezi z odpornostjo nekaterih materialov, potem naprej ehm, tudi regulacija glede eh, kostne moke in podobno. Potem obdobje 2010 do 2015, drug časovni očrt, ta je pa še dodal nekaj ukrepov kar pomeni, da smo danes prišli do zelo nizkega primer, števila primerov, okoli 80 milijonov um, takšnih živali imamo v Evropi. Nekje 80 do 90. Sedaj pa trenutno stanje. Nekateri ukrepi že veljajo. Revidirali smo um, število teh specifičnih primerov za govedi potem smo tudi um, spremenili testiranje za večino držav članic, ko gre za zdrave živali in pa njihov zakol. Potem smo tudi povečali starost za testiranje tveganih živali. Tu gre za mrtve živali ali pa živali, ki so jih morali nujno zaklati ali pa gre za živali, ki predstavljajo klinične znake, ko, ko jih postmortem um, obravnavajo v Eh, klavnici po zakolu. Potem naprej smo tudi za male prežakovalce dodatno regulirali um, okvir trupov. Ta mrzlica je ukrep, ki smo predvsem želeli izboljšati splošno zdrave živali, ker je to ni um, hujša bolezen. Uh, Potem pa smo še obravnavali atipične primere, um, kajti ta bolezen ni prenosljiva, oziroma nalezljiva. Torej, to so ukrepi, ki so pred nami in veljajo. Prav tako smo tudi nekatere ukrepe sprejeli deloma. Torej, države članice, katere so imele um, zanemrljivo stopno tveganja, potem smo tudi um, uskladili standarde za OIE, torej um, z organizacijo za bolezni. To smo naredili pri govedi, ne pa za male prežekovalce. Potem smo tudi odpravili prepoved za, um, torej ta prepoved od neprežakovalcev za um, druge neprežakovalce. Torej tukaj imamo še vedno nekaj prepovedi, torej prepoved kanibalizma. Potem gospodarski obrati ali pa posebne proizvodne linije oziroma potem še naprej zanesljive metode testiranja. Vse to smo naredili za um, beljakovine neprežakovalcev. To še ni narejeno za, naprimer, za protein um, prutnine, ki je namenjena za prašiče in pa obratno. Potem naprej smo tudi uvedli možnost tolerance, če pride do zelo nizke vsebnosti beljakovin v prehrani. Stopnjo ukrepov smo uvedli naprimer za mikroskopijo. Morda bomo to še um, začeli uvajati za nekatere bolj občutljive metode. To bo odvisno od posamičnih primerov. Še vedno pa tudi spodbujamo genetske kontrole ko gre za praskavico, za ovce, eh, preko določenih sistemov reje. Potem pa naprej drugi ukrepi, eh, ki jih je že treba sprejeti. Tu gre za koze kot prvo, tudi eh, z vedika TSE, Tukaj še nismo ničesar storili, kajti najprej smo zahtevali mnenje EFSE in še leta 2017 bo EFSA poslala to mnenje. Potem tudi zakol in pa standarde pri zakolu. Podobno tudi tukaj. Še nimamo takšnih ukrepov pri atipični BSE. In morda bomo opravili revizijo potem, ko bo OE spremenila svoje ukrepe na tem področju in to bo tudi trajalo še nekaj časa. Kaj pa praktično gledano? Kaj bomo naredili v naslednjih mesecih in letih? Najprej prepoved uh, krmljenja, oziroma nekaterih živil. Najprej žuželke. Tukaj predvsem gre za beljakovine za prehrano živali in zaenkrat ni mogoče uporabljati beljakovin iz žuželjk. Eh, sedaj razmišljamo o tem, da bi to spremenili, tako da bi torej omogočili to uporabo um, beljakovin iz žuželjk najprej v akvakulturi, v ribogonicah. In potem v drugi fazi razmišljamo, da bi to storili tudi za perutnino, ampak šele potem, ko bomo imeli že na voljo odročne metode iz laboratorijev, in želimo, da bodo te metode kar se da zanesljive. Potem izvoz beljakovin, živalskih beljakovin prežvekvalcev. Danes ni možnosti izvoza naših eh, živalskih eh, predelanih beljakovin iz kategorije 3, toliko torej, gre za živali za prehrano ljudi. O tem sedaj še razmišljamo, kaj storiti. Bomo to obravnavali skupaj s državami članicami dokaj kmalo. To bo veljalo samo za čiste proizvode. Ko pa gre za proizvode, ki imajo to vrsto materijalov, eh, pa bomo pa ta sprejeli drugo fazo, ko bomo imeli že metode um, ustrezno preverjene tako da bomo vedeli, kakšno je testiranje GTH-ja za te vrste moke. Potem pa še beljakovine za neprežvakovalce. Tukaj imamo dve možnosti. Uporaba papo, torej um, beljakovin svinine za prehrano vrste. Eh, protnine in pa beljakovin protnine za prehrano prašičev oziroma svin. Pri svinjini je struktura precej kompleksna, to pomeni, da precej pogosto najdemo odobrene proizvode um, iz prežegovalcev, kot naprimer mlečne proizvode, ali pa najdemo naprimer kri prašičev. Zato moramo pripraviti metode, tako da bomo ustrezno lahko identificirali, ki je vir določene beljakovine. Torej, prehrana za perutnino. Zdaj se popravlja govornik. Torej, um, ehm, prehranevanje uh, eh, prašičev z perutninskimi beljakovinami, to bo potem bolj kompleksno. oziroma sem, res se moram popraviti, sem napravil mašo neumnost. Zato še enkrat, imamo dve možnosti. Torej, perutnino za prašiče in obratno prašiče za perutnino. Najprej um, perutnina za prašiče. Kot rečeno, kje je tukaj težava? Ta prehrana je precej kompleksna. Ta živila so kompleksna, zato potrebujemo ustrezno preverjeno metodo, tako da ugotovimo, uh, kje so te beljakovine iz prašičev. Tukaj gre predvsem za proizvode iz prašikovalcev, torej mleko ali pa uh, kri prašičev, kot rečeno že prej, torej za prehrano trutnine. To je dalo pozitivne učinke, je pa treba ugotoviti, kje so viri teh beljakovin, potem to lahko dobrimo. Torej, um, Prirutnina za prašiče, to se ne bo zgodilo ravno jutri, potem naprej. Nekatere metode, ki jih imamo sedaj na voljo, niso zadosti vredostojne in zato je možno, da bomo morali pripraviti še druge, bolj um, vredostojne, bolj kompleksne metode. Ampak uh, beljakovine iz prašičev za perutnino, tukaj je testiranje še poteka in mislim, da bo to prej možno kot pa pri drugi vrsti. Se pravčujem za ta lapsus od prej. Uh, in ta popravek. Sedaj pa še materijali z specifično stopno tveganja. Torej pri malih prešekovalcih bomo še enkrat revidirali seznam, o tem besedilu bo tudi govora v stalnem odboru. In tukaj treba še počakati na mnenje EFSE in takole spomina bi rekel, da imamo v Evropi samo dva primera BCI pri malih prežakovalcih iz začetka um, tega tisočletja, torej po letu 2000. Zato v bistvu sedaj ne potrebujemo tega seznama proizvodov za visoko stopno tveganja, sploh zato, ker pri OEE e ni takšnih mednarodnih predpisov za to področje. Potem pa še samo govedo. tukaj. Še preverjamo, kaj namerava storiti OIE, kako bodo oni spremenili svoje standarde. Tukaj še čakamo, kaj se bo zgodilo. Potem spremljanje PSE, kot rečeno že prej, na začetku tukaj smo proučili določene možnosti za države članice, dve države ne želite spremeniti starosti um, za testiranje, Bolgarija in Romunija. Danes je treba opraviti še dodatne teste za zakol zdrave živali, torej za starost po 30 mesecev in pa za tvegane živali um, nad 24 mesecev. Sedaj morata Bolgarija in Romunija še pokazati svojo zmožnost, da izpolnita kriterije za to, da so del teh programov spremljanja. Vse to bomo še preverili, ampak zaenkrat eh, to še ni prioriteta na dnevnem redu. Pa še nekaj bi rad upozoril. Odbor. Uh, eh, Oglični chronic wasting disease, torej ta kronična bolezen uh, glede odpadkov. Na Norveškem smo imeli prvi primer um, Eh, nekaj časa nazaj v Evropi nasplošno te bolezni prej ni bilo, Norveška je sprejela nekaj ukrepov na nacionalni ravni. Sedaj je pet primerov. Um, v jelenih, v divjih živalih so prvi zaznali te primere. Smo pa sprejeli varovalne ukrepe, zato da bi omejili gibanje živali z norveške drugam, torej sploh v druge skandinavske države, Švedska, Finska. Torej nekatere regije smo izolirali in to pomeni, da se nadzoruje gibanje norveških živali. Tu moramo biti zelo previdni, kajti tukaj je način, prenosa drugačen, torej je okoljski prenos oziroma okužba. Ko se nekaj naredi v neki državi, torej ko se bolezen razširi, je zelo težko potem omejiti bolezen oziroma zaostaviti. Da zaključim. V zadnjih letih smo ugotovili, da se je marsikaj pozitivnega spremenilo na področju spremljanja bolezni v Evropi. Zato moramo še vedno nadaljevati s razmernim pristopom za te bolezni. Seveda moramo stvari prilagoditi korak za korakom in na podlagi znanstvenih ocen, kjer so na voljo vsi ustrezni podatki. No, še vedno pa bomo tudi v stiku z mednarodnimi akterji. Naša zakonodaja se bo tudi spremenila, glede na to, kaj se bo dogajalo na ravni OIE, e, ko gre za te bolezni. Pa še par stvari. Eh, dve bolezni bi omenil. Tukaj pri CVD smo prosili EFSO za mnenje in moramo še ugotoviti, kaj se da storiti. Tukaj bomo morda še poglobili ukrepe glede na mnenje EFSE. In potem še uh, praskavica, scrappy, tudi tukaj Eh, bomo predvsem razmišljali o um, zdravju živali, kajti tukaj ne gre za zoonotske bolezni. Torej, um, to je vse z moje strani zaenkrat. In tisto, kar sem prej omenil, torej to beljakovine um, iz svinine za perutnina in obratno, to lahko še pojasnim še enkrat, če želite, kajti prej nisem čisto dovolj jasen. Hvala lepa zaenkrat in hvala lepa, torej, gospod predsednik. Hvala lepa, sedaj pa lahko začnemo z razpravo. Gospod Poc. Uh, um, Hvala lepa. Dve vprašanji. Najprej. Ne razumem točno, zakaj imamo prepoved živalskih beljakovin za perutnino, perjat, čeprav je to glavna hrana za večino perjadi. Vendar pa dobro, to ni glavno vprašanje. Rad bi vprašal, ali se tudi komisija zaveda, da imamo države članice, kjer se te beljakovine prodajajo kot gnojila in se potem to zlorablja kot krmila, še prav posebno pri prašičih. In to je točno tisto, čemu se je želela komisija izogniti, to je kanibalizem. Ko se torej te beljakovine prodajo kot gnojila, potem pa kmetje to uporabljajo za krmljenje prašičev. Zanima me, ali se tega zavedate in če da, kako se boste tega lotili. Hvala. Thank you very much. Now, Mr. Hvala lepa, sedaj pa gospod Pedicini. Grazie, presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala za predstavitev komisije. Torej, uh, videti je bilo, da je prišlo do velikega upada TSE-ja in BSE-ja, kar je razveseljivo. Uh, In s tem smo tudi mi manj ogroženi, da bi se to preneslo na ljudi. Eh, s tem se je izboljšalo eh, zdravstveno stanje v Evropi v zadnjih letih. Pa vendarle smo v marca v Franciji zabeležili, da je eh, bilo petletne govedo eh, pozitivno na BSE in tukaj me zanima, kakšno tveganje eh, to pomeni za eh, evropske potrošnike. Vem, da je EFSA zahtevala študijo, kaj to pomeni, ehm, ali določena kmetija ni upoštevala evropskih določil ali kaj je tukaj razlog. Torej zanima me, ali bo to stališče objavljeno leta 2017 oziroma kaj je s tem. Poleg tega bi rad vprašal komisijo, ali so že izvedli kakšne študije o predelavi eh, beljakovin v posameznih državah članicah, torej koliko teh beljakovin se uporablja kot gnojila, koliko se jih zavrže na kompost in koliko jih se jih uporablja kot eh, krmila oziroma koliko se jih zažge. Hvala. Ali pa še kdo? Ne potem pa se kar vračamo komisiji po odgovor. Hvala, predsednik. Vprašanje gospoda Poca. Kot prvo, ta pretvorba uporabe beljakovin, to je seveda goljofija. Komisija se zaveda teh težav in dela skupaj z državami, da bi spremljali, eh, kaj se dogaja oziroma to prepričali. Seveda, svetno zanašamo na nacionalne organe nadzora. Tako da poskrbimo za to, da se predpisi ustrezno spoštujo in izvaja. Ta pretvorba je nekaj, kar je težko spremljati, ampak ja, se zavedamo tega in delamo na tem. potem žuželke. Zaenkrat je pripoved v glavnem povezana z našo zakonodajo, kajti uporaba um, teh beljakovin ni dovoljena. Najprej bomo stvari odprli na področju rib najprej predvsem eh, zazornega kota nadzora, potem perutnina. To je potem druga faza, kajti najprej moramo biti res prepričani, da lahko ugotovimo, kakšna je situacija, torej da če imamo določeno beljakovino, da dejansko gre za beljakovino iz žuželk. Potem gospod Pedičini. Ne, zaenkrat nimamo takšnih smernic oziroma kazalnikov evropskih organov za področje zdrave živali. Zaenkrat, če čakamo na mnenje leta 2017, seveda smo bili žalostni zaradi tega primera v Franciji, kajti sedaj je Francija v statusu nadzorovanega tveganja, ni več zanemrljivo tveganje, to bo sedaj trajalo kar nekaj let. Sedaj še čakamo na mnenje EFSE, in upam, da bomo to dobili do konca naslednjega leta. Tako da bomo potem videli, kaj storiti. Potem pa še podatki za beljakovine. No, pravzaprav nimam teh informacij na voljo, vsaj ne tukaj, ampak lahko še preverim pri kolegih in vam pošljem bolj konkretne številke. Hvala. Thank you very much. I don't know if I have a question. No. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Prosim, gospa Grostet. Hvala, naj se navežem na to. Torej, za Francijo. Pravite, nažalost, se je status Francije sedaj spremenil za nekaj let, ampak ali vemo, kje je izvor te okužbe za te črede v Franciji. Ali vemo, zakaj se je to zgodilo, kje je bil vzrok? Hvala. Francija je opravila zelo celostno preiskavo in francozi niso gotovili, kje je vzrok za to okužbo pri teh čredah. Zato smo poprašali za mnenje EFSO in tudi z drugimi državami smo se povezali, torej, če imajo druge države podobne podatke za te vrste bolezni v zadnjih letih. Tako da bi upam, da skupaj lahko analizirali ta pojav. Ampak Francija je res opravila odlično analizo, zelo podrobno analizo. Vse etape so preverili, ampak niso našli vzroka. Thank you very much. We can, uh... Hvala lepa. Tako, razpravo lahko končamo, tudi sestanek danes dopoldne. Vidimo se popoldne ob 15. uri za drugi del našega današnjega sestanka. Hvala lepa.